sledi pa zadnja točka na dnevnem redu za danes. To je izjava komisije o reviziji uredbe 1049-2001, ki je na mrtvi točki. Gospodu komisarju dajem besedo. Izvolite. Thank you, Mr. President. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. 30. aprila 2008 je komisija predlagala prenovitev uredbe 1049 skozi 2001. Tako je bila, ko je bil ta postopek pri parlamentu, oziroma ta postopek se je začel potem, ko je izbonska pogodba stopila v veljavo. In zato je komisija 21. marca 2011 pripravila drug predlog, ki prvega dopolnjuje. Naš cilj je bil, da uredbo prilagodimo novi pogodbi in pa tudi listini temeljnih pravic. Kajti Lizbonska pogodba Evropske institucije zavezuje k, k temu, da pri izvajanju evropske zakonodaje se držijo temeljne listine. 15. decembra 2011 je parlament podal svoje prvo mnenje in v mnenju so številni vidiki, ki se navezujejo na uredbo in uh, to so vidiki, za katere se komisija ni odločila, da jih bo prilagodila. Po mnenju komisije ti predlogi sprememb niso skladni z medinstitucionalnim sporozumom o prenovitvi zakonodajnih aktov. Komisija je oblikovala izjavo o stališču Evropskega parlamenta. In se odzvala na sporočilo, ki ga je parlament sprejel na delem zasedanju decembra 2011. Skladno z zakonodajnim postopkom, oziroma so zakonodajnim postopkom, je komisija po prvem um, stališču parlamenta, vse skupaj predala na svet. Naslednji korak je sprejetje skupnega stališča na svetu. Leta 2012 je dansko predsedstvo sveta začelo z eh, iskanjem dogovora eh, v okviru drugega branja. Komisija je napore delov predsedstva podprla, ampak po našem mnenju je bilo poglobljanje razpravi v okviru triloga namenjenega premalo časa. Posledično, to torej je zaradi premalo časa, sporazuma takrat ni bilo možno doseči. Komisija je še vedno pripravljena na odkrito razpravo z obema vejama. Eh, v Evropske unije, torej svetom in s parlamentom. Želimo pa si zagotoviti ravnovesje med temeljno pravico dostopa do evropskih dokumentov, kot jo določa 42. člen listine Evropske unije o temeljnih pravicah in pa potrebe po ustrezni zaščiti drugih legitimnih interesov, kar med drugim vključuje potrebo po zaščiti javnih in zasebnih interesov in pa drugih temeljnih pravic, ki so posledično prizadete. Hvala. Najlepša hvala za ta prispevek, gospod komisar. Z uh, eh, vodi, oziroma govornik imenu poslanskih skupin, politični skupin začenja gospod Renata Zomer. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Uredba 1049-2001 o dostopu uh, javnosti do dokumentov je uh, zgodba brez konca. Zakaj pri tem dosjeju ne napredujemo? Zato, ker poročevalec ni pripravljen na uh, kompromis. Zelo trmasto od drugih pričakuje pripravljenost na kompromise, sam pa te pripravljenosti ne izkazuje. Gre pa za to, da te trenutna zakonodaja krši uh, pravice, ki izhaja iz listine. To je nespremljivo za komisijo, za svet, pa tudi za mene. Objavljanje celotne plejade vseh sklepov, vseh odločitev, vseh institucij bi, po, po mojem mnenju, povzročilo ravno obratno, kar si želimo. To bi povečalo netransparentnost, kajti izjemno pomembni dokumenti bi se v tej poplavi izgubili. Če pomembnih informacij ne moremo izluščiti iz celote, državljanke in državljani Evrope sploh ne bodo več razumeli in ali si želimo tega. Hkrati pa bi tudi naše delo v Evropskem parlamentu postalo neuzdržno. Če bi vsak pogovor v Evropskem parlamentu zapisali in ga morali objaviti, ali bi še sploh še pogovarjali znotraj parlamenta, bi sploh še razpravljali? Seveda ne. In to, tudi to ni v eh, korist državljanov. Moja skupina se je vedno zauzemala, da smo na ravni Evropske unije bolj transparentni in bolj učinkoviti. Seveda si tudi mi želimo, da bi imeli državljani boljši dostop do dokumentov, Hkrati pa vemo, da bi morali dostop uravnotežiti. Uravnotežiti z po eni strani zahtevami za varstvo podatkov, po drugi strani pa z prepotrebnim prostorom za razmislek. To je v interesu vseh deležnikov. In v zelo napornih pogajanjih s komisijo in svetom smo to večkrat jasno povedali. Poročevalec pa se z ničemer ne strinja poročilo poleg tega še presega cilj o boljšem dostopu državljanov do dokumentacije, kajti omenja področja, ki sploh ne more biti predmet tovrstne, tovrstne uredbe, naprimer dokumenti iz tekočih zakonodajnih postopkov. Med drugim bi lahko s tem objavili tudi dokumente iz trenutnih trialogov s tem bi tudi omogočili dostop do vseh podatkov, po, po, mm, dokumentov iz vseh eh, postopkov, ki so tekoči. Kaj bi to potem pomenilo za naprimer eh, lobiste, ki bi imeli prosto pot do vsega? Ali si to želimo? Tudi zaščita intelektualne lastnine um, bi bila prizadeta, kajti eh, objavili naj bi morebitne zasebne podatke nekaterih. Tega pa si nišče ne želi. Zaščititi moramo poslovne skrivnosti, potem osebne podatke, kajti to je nekaj, kar zadeva sodne postopke in podobno. Pripraviti moramo dodatno, eh, dodano vrednost za, nas, za naše državljane in državljanke in upam, da bo poročevalec uvidel, da je to potrebno. Hvala. Najlepša hvala, gospa eh, eh Somer, zdaj pa gospod poročevalec Cashman. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To ste stališče eh, je nekako skladno z stališčem večine tega parlamenta. Gospod komisar, strinjam se s tem, kar ste dejali, ampak naš odbor je povedal, da komisija ne deluje skladno z začetim postopkom. Želite si doseči sporozuma, ampak delo predsedstva sveta in pa nas je bilo posem spodkovano strani komisije z nekimi podlimi prijemi. Žal me je, da komisarja Ševkoviča ni z nami. Povabili smo ga tudi v odbor Libe, ampak je zavrnil eh, povabilo. Ne vem, kaj se bo zgodilo. Morda bom predal dosje gospod Catherine Day. No, kaj želim povedati? Znotraj, oziroma v toku naših, teku naših trialogov je komisija zavrnila vse naše predloge. In komisija, če naše stališče ni točno, potem prosim objavite vi bolj točen uh, dokument. Dansko vrstvo se bi verjetno strinjalo. Prav tako me zanima, kaj bo komisija storila v primeru, da se bo ta uh, mrtva točka še nadaljevala, oziroma se bo ta klin še nadaljeval kaj bomo storili, kako bomo potem eh, bolj transparentni napram našim državljanom. Sodišče Evropske unije je eh, izreklo kar nekaj pomembnih sodb na tem področju. Sklicevalo se je pri svojih sodbah na Lizbonsko pogodbo, da ne določbe. In generalni pravobranilec je jasno povedal, da je priprava zakonodaje dejavnost, ki demokratični družbi lahko deluje samo, če je transparentna. Tako da, ko govorite o transparentnosti, ja, transparentnost, kompromisi, ja, ampak nekaterih stvari žal ne morem podpreti. Naprimer, da bi morali eh, predlog uredbe razširiti na vse organe Evropske unije, vse agencije in vse eh, urade. To enostavno ni možno. Potrebujemo učinkovito transparentnost. Potem nekatere podrobnosti, ki so za nas nespremljive. Ja, ampak to je majhen kos. Pri vsem ostalem smo pripravljeni na kompromis. Za zaseda, junijsko zasedanje eh, parlamenta bomo pripravili novo poročilo, novo mnenje, kljub temu, kar je dejala gospa Zomer. Smo pripravljeni na kompromis. Skupaj moramo s, eh, to mrtvo točko zbrisati iz papirja. Parlament pa ne more delovati brez komisije in brez sveta. Če bomo še vedno Eh, na mrtvi točki. Vam zagotavljam, da bodo državljani še bolj letargični, še bolj odmahnjeni od evropskega projekta. In to ni nekaj, kar so si ustanovitelji Evropske unije želeli. Parlament ne bo uh, mirno gledal in eh, brez križem rok stal ob tem početju. Hvala. Hvala, gospa, kaš, gospod Kašman, zdaj pa gospa Sargentini. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, eh, drevi smo govorili o štokholmskem programu in o območju pravice, svobode in varnosti. Razpravljali smo o stališču oziroma o mnenju, ki ga imajo evropski državljani o Evropski uniji. Slišali smo, da se sprašuje, kako lahko komisija pri razpravah s našimi poročevalci vedno reče, da ima nekaj prednost, nekaj pa je nesprejemljivo. Govorimo naprimer zdaj o dostopu do dokumentov. In vse ne bi bilo dostopno, če s tem le ne bi posegali v zdravje ljudi oziroma v javni red in mir. Komisija vedno govori o nekih izjemah, o nekih eh, zaupnostih in tako naprej. Zato se moram strinjati s poročevalcem. Tu gre za zaupanje oziroma za nezaupanje. Nezaupanje je tako ali tako preveč. Javnost nam ne zaupa. In to velja tako za svet kot parlament, kot tudi komisijo. Lahko pa bi to ploščo obrnili s tem, da bi ta predlog enostavno požegnali in javnosti omogočili boljši dostop do um, dokumentacije, do našega dela. Zelo dobro bi bilo, če bi se komisija izgledovala po nekaterih državah, naprimer po Danski. Žal pa menim, da je to uh, Sizifovo delo, tako da ne vem, upam pa ne boljše. Hvala. Hvala, gospod Papa Nikolao. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razpravljali smo o štokholmskem programu in o njegovem izvajanju. In govorili smo o, zdaj govorimo o reviziji uredbe o dostopu do dokumentov. To dvoje je med seboj povezano, ampak tu moramo storiti korak naprej polju s tem, ko je Lizbonska pogodba stopila v veljavo, je dostop do dokumentov za državljanje nekaj, kar moramo uresničiti. Zdi pa se mi, da bo zelo težko eh, nekatere stvari izpeljati ob nasprotovanju vseh upletenih. Komisar Borč je omenil temeljne pravice, človekove pravice ki jih ne moremo nekako um, primerjati z drugimi interesi in potem videti, kaj je bolj ugodno. Mislim, da bomo morali storiti veliko, če želimo javnosti prikazati, da imamo dobre namene. Govorili smo tudi o ravnovesju, ki ga je zelo težko doseči. To je res. Zdi pa se mi, da bo to vseeno možno, kljub vsem napetostim, ki smo jim pričali. Pet let je od tega, kar je stopila v veljavo Lizbonska pogodba in mislim, da je čas, da storimo korak naprej. Zavedamo se, da obstaja težava s tem, da se ustrezni dokumenti unesejo v eh, ustrezne registre. Nekateri dokumenti se sploh ne arhivirajo, sploh jih ni tam, postopki se ne spoštujejo. In ne vem, kako je s tem, ko govorimo o, o spoštovanju teh eh, določb. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Claude Moraes. Najlepša hvala, gospod, eh, gospod predsedujoči. Najprej želim podpreti poročevalca gospoda Cashmana. Zale, res je žalostno, da je komisar zavrnil obisk v našem odboru. In zato od današnje razprave pričakujem nekaj odgovorov, kako naj bi napredovali pri tem dosjeju. To je predlog, ki bi lahko z javnosti pokazal, da mislimo resno. In kljub temu, da parlament 2011. leta ni zmogel um, sprejeti skupnega mnenja, upamo, da bo to do leta 2014, do konca našega mandata, vseeno možno. To je predlog, ki bi državljanom državljanke Evropske unije ponudil večji pogled v naše delo. To pa je nekaj, pri čemer moramo sodelovati vse institucije Evropske unije, kajti prikriti postopki, nejasni postopki so področili veliko slabe volje. Res je, delujemo netransparentno. Naša politična skupina si želi odgovorov od strani komisije in strani sveta. Katere so tiste točke, ki za vas spomenijo uh, nekaj, pri čemer uh, kompromisa ne morete skleniti? Katera so ta ključna zakonodajna področja? Zanima me, ali komisija meni, da bo lahko do kompromisa vseeno prišlo in če ne, kako potem naprej. Strinjam se s kolegom Cashmanom, ki je dejal, da imajo državljani pravico od demokratično izvoljenega Evropskega parlamenta zahtevati, da deluje transparentno. Enako bi morale veljati tudi za komisijo in za svet. Danes smo v drugih časih, časih socialnih medijev, kjer ljudje ne nehno spremljajo dogodke v svetu in tudi vedo, da, lahko pri, da, da pri nekaterih zakonodajnih postopkih prihaja do zamud. Ne vejo pa zakaj. Morali bi jim to enostavno omogočiti, torej, da vidijo, kaj se dogaja. In lahko poročevalca zgolj podprem. Hvala. Hvala, gospa Infeld. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe Zomer želim čestitati, saj je zelo dobro oponašala gospoda Sir Humphreya iz serije Yes, Prime Minister. Tako dobrega ponašanja še nisem videla. Nekdo, res je moral najti nekdo v tej dvorani, ki, bi, ki je moral dejati, pač državljanom ne smemo ponuditi preveč informacij, ker jih bomo samo zmedli. Gospod Zomer zdaj sicer ni več tu, ampak naj povem njej, pa vsem ostalim, ki so njenega mnenja, da zdaj nismo več v časih nekih prikritih diplomatskih postopkov kjer nihče ne ve, kaj se dogaja, potem pa temna sila zmaga. Gospa Zomer, transparentnost je ključnega pomena, ko govorimo z, o zagotavljanju odgovornosti. In v zrelih demokratičnih družbah je odgovornost ključnega pomena. Komisija veliko deli, komisija je izjemno navdušena nad razpravo. Seveda ne. Sveta sploh ni tu predsedujoči, morda bi lahko komisijo opomnili, da je to razprava. Gospod komisar, gospod komisar, gospod komisar, gospod komisar, gospa Intfeld govori z vami. Ja, mor, upam, da niste gluhi. Mi govorimo, komisija govori, svet govori o tem, da je treba pridobiti zaupanje državljano, ampak kulture transparentnosti v Evropski komisiji ni. Sama sem bila priča temu, saj sem šla, uh, saj sem jih bila pripravljena tožiti, ko niso želeli razkriti nekaterih dokumentov. Tudi za svet velja podobno. Če si jaz držam to storiti, potem bodo to storili tudi državljani. Ste zdaj slišali za akto, za Wikileaks? Ali si res želite? dokaza, eh, kako, na kakšen, na, na kakšen odziv eh, pri, naletijo vaši predlogi. Akta je jasen primer. Komisija razkrije samo tisto, kar si želi, vsega ostalega pa ne. Komisija, storite prosim vse, kar je v vaši moči, da odblokirate ta dosje. Hvala. Hvala, gospa Auken. Najlepša hvala. Zdaj smo v situaciji, kjer je nezaupanje državljanov v Evropsko unijo vedno večje. Sploh nam ne zaupajo, še posebej ne zaupajo komisiji. In zdi se mi, da komisije to sploh ne briga. Najpomembnejša beseda v e, nazivu komisije je service, torej služba. Nekomu služite ko skušamo našim voljivcem razložiti, zakaj je Evropska pogodba oziroma Lizbonska pogodba dobra, večkrat povemo, da prinaša več transparentnosti. Govorimo jim, pogledajte si, naprimer, trenutno leto, to je vaše leto, leto državljanov. Ampak slišali smo strani komisije, da je predlog za spremembo uredbe 10.40 slaba stvar to ste dejali danskemu predsedstvu. In ne vem, morda bo celo večina v tem parlamentu na vaši strani, kaj pa vem. Mislim, da ne gre za. dramatične spremembe, kajti gre za evolucijo in ne revolucijo. Nihče si ne želi, da bi komisija Eh, delovala morda na način, ki ni ljub, oziroma želimo si, da bi pač upravljala svoje delo na dober, transparenten način. In upam tudi, da boste pripravili priročnik, kaj ti obljubili ste ga. Hvala, zdaj pa gospa Koraca Bild. Mr. Chairman, public access to documents Gre za dokument, ki je zelo pomemben za to, da povečamo odprtost in vključimo državljane v naš zakonodajni proces. Po letih dela, da bi revidirali to uredbo, je zdaj nastopil čas, da prekinemo to stanje. Parlament je pripravljen. Pozivam komisijo, svet in predsedstvo, naj se usedejo za isto mizo in nadaljujejo pogajanja v konstruktivnem duhu. Novo uredbo bi morali sprejeti do konca našega mandata. Ne gre za krajšnice ali kompromise za vsako ceno. Gre za to, da povečamo transparentnost z jasnimi in odgovornimi zavezami. V času, ko se zdi Bruselj oddaljen od naših domov, moramo združiti inštitucije svoje sile in ponovno vzpostaviti zaupanje v evropske inštitucije. Ali bomo obravnavali transparentnost na ta način, česa se pa sploh bojimo. Nič nimamo skrivati. Seveda bi morali delati tudi izjeme in gre za zelo zapleteno vprašanje. Varstvo podatkov, integriteta, to je treba spoštovati. Vendar pa, draga Sofi, javni dostop ne pomeni Wikileaksa. Sama bom še naprej zavezana transparentnosti in odgovornosti za moje dejavnosti. Objavljala bom svoj kolendar, obja, obravnavala bom seznam lobistov, s katerimi se bom sestala in bila proti tajnemu glasovanju. Gospod predsedujoči, državljani imajo pravico, da izvedo, kako v njihovem imenu sprejemamo odločitve, ki vplivajo na njihovo življenje. Odprimo jim vrata, omogočimo jim ne samo, da bodo sledili, ampak tudi sodelovali. Dajmo jim občutek, da so del skupnosti, kjer se odločitve sprejemajo demokratično. Pokažimo jim, da so resnično zastopani. Lepo prosim, stopimo skupaj in sprejmimo to uredbo. Gospa Bild, sprejmete vprašanje gospe Inetfeld? Izvolite. Hvala. Najprej naj odpravim en nesporazum. Nisem rekla, da mora Wikilist nadomestiti to uredbo. Dejala sem samo, da so državljani stvar prevzeli svoje roke. Podpišem se pod vašo izjavo, tudi drugi mislim, da vendar pa je to v nasprotju z izjavo, ki jo je dala gospa. Somr, prej, zelo korisno bi bilo, če bi vedeli, kakšno bo stališče Evropske ljudske stranke v končni fazi. Upam, da bo tako, kot je vaše. Gospa Bild. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, Sophie, za to, da si pojasnila, da ne gre za Wikileaks, kajti osebna integriteta in boj zoper eh, klevetanje je nekaj zelo pomembnega in tega ne želimo doseči. Mislim pa, da v Evropski ljudski stranki vlada široko prepričane, da želimo transparentnost, odprtost in da želimo premostiti demokratično vrzel v odnosu z državljani. Ko govorimo o pravni podlagi, ko govorimo o neformalnih trialogih, srečanjih na hudnikih, ko gre za izmenjavo dokumentov, ko gre za zaščito pri ravnanju komisije. To so vse stvari, o katerih se lahko pogovorimo. Vsi se pa strinjamo, da moramo ponovno zagnati pogajanja in iziti iz te slepe ulice. Hvala, gospod Vikstrom. Ja, Hvala lepa. Ta razprava ne sodi v odprto Evropo leta 2013, zdi se mi, da bi ta razprava morala potekati pred več desetletji. Prvo vprašanje, s katerim se moramo soočiti, je, kdo ima v lasti dokumente, kdo je lasnik informacij. Je to komisija, smo to mi, smo to poslanci. Ne, kar zadeva mene, je jasno, da dokumenti pripadajo našim državljanom, ki imajo pravico, da jih preberejo. Zoper to ni argumenta in škoda je, da komisija ni odigrala bolj vodilne vloge. Tajnost je nekaj, kar ne bi smelo biti v naši prihodnosti. Lizbonska pogodba govori o tem, da morajo evropske inštitucije delovati bolj odprto. Zato je škoda, da je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 gospod predsedujoči. Dostop do dokumentov EU je zelo pomemben način, kako lahko državljani EU spremljajo naše dejavnosti. Boljši dostop bi povečal zaupanje in prispeval k boljšemu razumevanju procesa odločanja v EU. Zato menim, da bi morali premustiti sedanjo situacijo in sprejeti uredbo, ki je prilagojena novi realnosti. Mislim, da smo prišli sedaj v neko slepo ulico in zelo pomembno je, da zagotovimo evropskim državljanom boljši dostop do dokumentom EU, ne glede na to, ali govorimo o agencijah ali drugih uradih. Tudi dvotedenskega roka za zagotovitev dokumentov bi se morali držati in. Menim, da bi morali imeti podoben rok tudi pri rešitvi vprašanja potrditve. Hvala lepa. Sedaj pa še zaključne pripombe komisarja Borga. Um, Hvala lepa. Naj za začetek povem, da se komisija zelo zauzema, da bi sedanjo uredbo reformirali in izboljšali. Predlog komisije gre nedvomno v to smer, da bi uredba bi bila bolj kompatibilna z Lizbonsko pogodbo in listino EU. Vse bi rad spomnil, da je za dogovor vedno pomembno, da se dogovorita in izpogajata oba so zakonodajalca. Spomnim bi na poskus danskega predsedstva, da bi dosegli kompromis, ki je bil neuspešen. Večina držav članic se strinja z mnenjem komisije in ni podprla predloga spremembe parlamenta. Predsedstvo, ciprsko predsedstvo je potipalo ali obstajajo pogoji za kompromis in ugotovilo, da teh pogojev ni. Sedanje irsko predsedstvo pa, kolikor vem, ni dalo nobenih dodatnih pobud. Vendar pa je to preteklost, zato si moramo bolje pogledati prihodnost in komisija se lahko zaveže, da bo v času litvanskega predsedovanja poskusilo organizirati trialog za to, da bi nadaljevali s pogajanji. Gospod Cashman, proceduralno. Gre za zelo pomembno vprašanje, glede na to, da ima parlament povsem drugačen pogled o vlogi, ki jo je komisija odigrala v času danskega in irskega predsedovanja. In glede na to, da smo mi pripravljeni sami dati svoje predloge, ali bo komisija objavila svoje predloge, ki jih je dodala v pogajanjih? Ni jih namreč bilo. Če pa meni komisija drugače, naj jih prosim objavi. Namreč razlog, zakaj smo se znašli v slepi ulici, je ta, da mora svet opraviti prvo branje. Brez tega se mora komisija bodi si strinjati z nami ali umakniti svoj predlog. Bojim se, da je torej komisija tista, ki je najbolj problematična. To pa že moram reči, da je to bilo vprašanje komisiji. To ni bilo postopkovno vprašanje. Gospod komisar, se boste odzvali? Moj poziv, gospod Kašman, je, da gledamo naprej. Komisija se je zavezala, da ponovno odpremo to vprašanje v času litvanskega predsedovanja. Kar pa zadeva mnenje komisije, je komisija že jasno povedala svoje stališče v sporočilu glede mnen izraženih na delnem zasedanju decembra 2011. Ampak kot rečeno, gledamo naprej, to bomo ponovno sprožili v času litvanskega predsedovanja in prepričan sem, da bomo lahko ponovno začeli z ustreznimi trialogi. Hvala lepa. S tem smo zaključili izmenjavo mnen. Glasovali bomo junija. Naslednje zasedanje jutri ob 8.30 najprej do 14, potem pa od 15 do 23. Dnevni red za jutrišnje zasedanje je bil objavljen in je